na naslednjo točko na dnevnem redu, pa imam naslednje sporočilo. Prijel sem eh, prošnjo skupine SND, da se Giuseppe Ferrandino, um, da nadomesti Uda Bulmana eh, kot član um, odbora za ekonomske zadeve. Ali kdo temu imenovanju ugovarja nest?